5. julija prekinjeno zasedanje se ponovno nadaljuje. Zapisnik in sprejeta besedila iz zasedanja 5. julija so na voljo. Kakšna pripomba? Temu ni tako, s tem je zapisnik tudi potrjen. Spoštovane kolegice in kolegi, veseli me, da vas lahko pozdravim na prvem plenarnem zasedanju po poletnih počitnicah. Upam, da ste si odpočili, kajti prihodnji meseci bodo nedvobno zelo delovno intenzivni, morda celo dramatični. Vsi veste, da imamo v sredo zjutraj na vrsti nagovor predsednika Baroza o stanju Unije, poročal nam bo o razmerah v Evropski uniji. Temu sledi tudi čas za vprašanje in odgovore. Prepričan sem, da boste ta čas izkoristili za to, da boste predsedniku komisije sporočili stališča našega zbora in posameznih političnih skupin. Žal pa moram ob ponovni otvoritvi zasedanja sporočiti tudi nekaj žalostnih novic žalostnih